iniziamo prosim če začnemo benvenuti dobrodošli lepa dobrodošlica vsem lepo vas je spet videti tako lepo spočite in pripravljeni smo na bogato jesen z polnim delovnikom, polno delovnih nalog in veliko zakonodajnih obveznosti. In zato začnimo z delom tega odbora. Če nimate nobenih pripomp, potem bomo eh, sprejeli dnevni red. Eh, naj vam povem, da imamo danes tolmačenje v vseh jezikih komisije oziroma našega odbora. Naj vam tudi povem, in vam sporočim, ker tega še nisem storil. Uh, kako je potekala pomembna misija v Združenih državah Amerike pred poletnimi počitnicami od 14. do 17. junija. V tej misiji so eh, sodelovali tako predsednik kot devet eh, članov našega odbora. V štirih dneh je ta delegacija imela eh, sestanke na najvišjem politični ravni. Srečali smo se z Tom Bilzakom, ministrom za komejstvo, ministrstvo z Ronom Kerkom, z eh, predsednikom, eh, predsednico Deve Stebenar, eh, predsednico odbora za kmetijstvo v senatu, potem smo se srečali z Robertom Arom in predstavniki najpomembnejših organizacij, ki se ukvarjajo z varstvom, z varnostjo hrane, FAO, LIFA in tako dalje. E, kot veste, američani ravno kar reformirajo svojo e, zakonodajo na področju kmetijstva in to poteka e, usporedno za našo reformo SK. PKP-ja. Bilo je za nas eh, zelo zanimivo, da smo bolje spoznali inštrumenti, ki jih eh, uporabljajo eh, v tej zakonodaji, še zlasti tržne inštrumente, programi za ehm, prehranjevanje, kot je Supplement Nutrition Assistance Program, se pravi dodatni program za. Ehm, prehranjevanje in ta je približno ustreza eh, našemu evropskemu podobnemu programu, vendar ameriški program eh, predstavlja več kot 70 eh, odstotkov celotnega kmetijskega proračuna in zaenkrat se je zelo dobro obnesel tako za eh, kmetovalce kot eh, uporabnike oziroma potrošnike. Eh, veliko smo razpravljali z našimi padani v Ameriki, pogovarjali smo se tudi o problemih, ki še vedno obstajajo med ZDA in Evropsko unijo po rešitvi ali začetkom reševanja problema hormonov. Potem smo govorili o kontingentih za meso, tudi lasnih interesov interesih, o evropskih interesih smo govorili, večkrat smo uh, Tomu Vilsaku in tudi uh, ministru uh, za uh, trgovino Ronu Kirku, uh, da je treba čim prej najti rešitev za um, izvažanje evropskega mesa, ki je, kot veste, še vedno blokirano po. Uh, krizi zaradi bolezni norih krav. Dobili smo e, zagotovitev, da bodo začeli z spreminjanjem zakonodaje v tej smeri jeseni v ZDA in upamo, da bo ta naša pomembna, e, pomemben obisk e, prinesel nadaljne dosežke. O, ravno tako smo bili na obisku v Barbas Vineyard. Eh, pri vinogradnikih. To je bil zelo zanimiv obis, obisk. Eh, kraj sam je zelo eh, lep in tudi investitorji v Virginiji prihajajo, Virginiji prihajajo iz Evrope. In na koncu smo imeli sestanek na Združenih narodih z predstavniki mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo z varno hrano. Govorili smo o razvoju in tudi o varni hrani in zagotavljanju lete v celem svetu. Eh, o tem je bilo veliko govora in vse skupaj se mi zdi zelo pomembno. Eh, povabili smo naše kolege iz eh, ZDA, da pridejo na obisk na naš odbor in upam, da jih bomo kmalo v Bruslu tudi gostili se pravi vse tiste, ki smo jih obiskali v Washingtonu. Hvala, toliko glede tega. Sedaj pa pojdemo naprej, točka 3, stališče parlamenta v predlogu proračuna za leto 2012, e, kot ga je spremenil svet. In tukaj je pripravljalec mnenja e, Luis Capola Santos. E, mislim, da Jim želi nekaj dodati. Issue that has Čisto na kratko po teh eh, poletnih počitnicah. Eh, nekako je več eh, povezave, namreč v tem obdobju poleti smo imeli sistematične povezave. Mislim, da to ni bilo nič naključnega. Prišlo je do povezav, ki oziroma prišlo je do um, odtekanja informacij iz komisije. Uh, ne vem zakaj, ampak očitno so se tako uh, odločili glede različnih uh, zakonodajnih predlogov, ki bodo na mizi oktobra. Um, uh, ne vem, ali se to zgodi zaradi tega, ker nek uh, sekretar notar pusti kak eh, papir v fotokopirni mašini, ampak to prav gotovo ne velja za celotne dosjeje, za celotne kartoteke. Zanima me, zakaj se to dogaja? Zakaj eh, na področju SKP oziroma kmetijstva enostavno zaobidejo naš odbor? Eh, zakaj eh, dobimo, eh, beremo o raznih temah eh, v časopisju, predno pridejo na naš dnevni red? Imamo eh, ogromno odgovornost za naslednjih 12-13 mesecev, delavcev. Tukaj gre za najpomembnejšo temo, ki jo bo obravnaval ta parlament, ta odbor, ki, eh, od katere so odvisne m, na tisoče ljudi. Torej, naše dobro delo eh, je bistveno in mislim, da komisijo. Tukaj ne opravlja dobrega dela. Uh, mislim, da uh, komisija dejansko namenoma um, dovoljuje otekanje informacij. In potem moramo od komisije zahtevati, da pride pred ta odbor in se zagovarja, zakaj vsem v, Evro, vsem v Evropi o uh, eh, teh zadevah povejte, poveste več in prej kot nam, kot temu odboru. Ne vemo, kakšna je eh, notranja politika v komisiji ali je tukaj. Um, tekmovanje med posameznimi generalnimi direktorati ali gre za um, odprtost eh, do uh, kmetijskih medijev, ampak konec koncev mi smo tukaj odgovorni odbor in mi moramo zahtevati, da komisar sam ali komisarka oziroma kdo od njih uh, nam pove, zakaj se to dogaja. Po moje je to nesprejemljivo in mislim, da kot odbor moramo uh, protestirati, kolikor je le mogoče. Grazie, Hvala, Jim. Eh, mislim, da se vsi s tem, kar si rekel, zelo strinjamo in eh, v eh, postopku, postopkih med različnimi oddelki lahko pride do odtekanj informacij, ampak če nihče glede tega ne bo povedal nič dodatnega, bi vseeno rad šel naprej po dnevnem redu in takoj dal uh, toč uh, besedo glede. Uh, tretje točke, o kateri bomo morali takoj glasovati. Namreč eh, glasovali bomo po razpravi o amandmajih, ki so bili podani z strani odbora na eh, predlog eh, proračuna. 19. septembra pa bomo glasovali o mnenje 82 amandmajev je na mizi. Glavni cilj je večinoma seveda zaobjeti vse predloge celoten predlog proračuna, potem imamo amadmaje glede pilotnega eh, projekta in eh, tudi predlog, predlogi za nove pilotne projekte. Sedaj bom pač dal takoj besedo eh, Luis Capola Santos, da predstavi to točko, potem bomo pa takoj šli na glasovanje. Torej, izvoli, Luis. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite mi, da najprej pozdravim kolege, ki so se vsi vrnili na delo. Upam, da so se uspeli Eh, spočiti med počitnicami, kajti pred nami je veliko dela. Ravno tako se želim zahvaliti poročevalcem v Senci in drugim kolegom, ki so poslali predloge oziroma amantmaje. Ravno tako se zahvaljujem tudi vsem službam odbora, ki so vedno pripravljene razjasniti določene pomisleke, ki se lahko v tem postopku pojavijo. Eh, kot kolegi vedo, predlog sveta predstavlja precejšno znižanje v primerjavi z prvim predlogom komisije. Gre seveda tu za eh, poslovne eh, oziroma operativne stroške v sektorju sadja in zelenjave. In eh, sam kot poročevalec se ne strinjam s stališči sveta v zvezi z napovedmi, ki jih je leta oblikoval. Svet govori o 446 milijonih evrov, predlog komisije je bil bolj realističen, šlo je za 69 milijonov. Imel sem priložnost prebrati si večino predlogov sprememb, z večino teh predlogov sprememb se strinjam in kot si sam rekel predsedojoči, Eh, sedaj poskušam ponovno vzpostaviti prvi predlog komisije, ravno tako pa poskušam upoštevati tudi tiste predloge, ki se nanašajo na večje odhodke. Predlog gospoda Delanoša v zvezi z kompenzacijami za tiste kmete, ki so trpeli škodo zaradi pod, eh, klimatskih sprememb oziroma podnebnih sprememb vremenskih sprememb bolje. Nekatera predloge sprememb pa ne morem sprijeti. To so tisti, ki so povezani z vprašanje, na katera kratkoročne vidiki reforme SKP ne vplivajo. Sicer pa se strinjam za večino teh predlogov, vendar pa mislim, da bo cela stvar boljša, če bomo sprejeli tiste predloge sprememb, ki jih podpiram tudi sam. To bo dobra podlaga za nadaljne delo odbora za proračun in mislim, da bo odbor za proračun z veseljem sprijel naš prispevek. Hvala lepa. Hvala lepa, Luis. Če se nihče več ne želi oglasiti in če imate pred sabo seznam, kako glasovati, potem predlagam, da gremo kar na glasovanje. No, pa pojdimo. Torej, v prvi vrsti predlagam, da glasujemo eh, v bloku za vse amadmaje predloge eh, sprememb, ki. Eh, pre, eh, po, povzemajo eh, predloge sveta in sicer prvih šest amadmajev. Dajem na glasovanje prvih šest predlogov sprememb. Konec glasovanja. Dobro, ste glasovali. V skupini, v veliki večini smo potem se sprejeli. Potem pa amadma 52-26 eh, pilotni projekt. Začenjam, uh, eh, gla, odpiram glasovanje 5226, amadma, konec glasovanja. O tem predlogu sprememb sprejet bi rekel. Potem pojdimo naprej 5228, 5228. Ja, Luis, izvoli. Gospod predsednik, mogoče. uh, je temu uh, kriv dolg odmor oziroma dolge počitnice, nimam eh, s uh, seboj kartice, lahko glasujem ročno. Prez... Hvala, Luis. To bomo upoštevali, torej glasujmo uh, 5228. Predlog spremembe, glasujte zdaj. Konec glasovanja o tem amedmaju ali predlogu spremembe. Zavržen. Zavrnili smo ga, zavrnjen. Potem pojdimo naprej. Uh, 52-72. Uh, začenjamo glasovanje. Izvolite, glasujte zdaj, konec glasovanja. 52-72, rekel bi, da smo ga zavrnili. Potem pa naslednji, 52-65, začenjamo glasovanje. Izvolite. Predlog spremembe 5-2-6-5, konec glasovanja. Tudi tega smo zavrnili. Glasujemo o predlogu spremembe 5279. Kdo je za? Kdo je proti? Prosim, glasujte. 5279, konec glasovanja. Reku bi, da smo ga sprijeli. Potem pa 5241, 5241, začnjamo glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Rekl bi, da smo ga sprejeli. Ja, res je. Glasujemo predlogu spremembe 52-80. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa 52-73. Glasujemo o 5273 predlogu spremembe konec glasovanja? Zavrnjen. Glasujemo o 52.68. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja 5268. Sprijet. Potem pa glasujemo o 5275, predlog spremembe 5275, glasujemo, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen. In sedaj glasovanje o 5245, 5245, številka predloga spremembe. Konec glasovanja rekel bi, da smo ga sprejeli. Potem pa gremo na uh, 52, 79, 69. 52, 69, glasujte zdaj. Dobro. Konec glasovanja sprejeto in pojdimo naprej. 52, 52 81. 5281, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Uh, 52, 71, izvolite, glasujte zdaj. 5, 2, 7, 1, glasujte. Konec glasovanja. Rekl bi, da smo ta predlog zavrnili. In sedaj 5, 2, 2, 3, odpiram glasovanje v predlogu spremembe 5, 2, 2, 3, konec glasovanja. Bi rekel, da smo ga zavrnili. Pojdimo naprej. 5, 2, 6, 6, izvolite, glasujte. 52, 66, konec glasovanja, sprijet. In sedaj gremo na 5251, to je na naslednji strani. Začnimo, izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja, sprijet. Sedaj glasujemo o 5252. 52, 52, predlog spremembe, glasujte zdaj. Konec glasovanja, predlog je sprijet, po mojem mnenju potem pa naprej. 5, 2, 6, 7, izvolite, glasujte zdaj. 52, 67. 5, 2, 6, 7, konec glasovanja. Predlog sprejet. Ne? Ne? Ne? Uh, dva glasova manjkata, torej je zavrnjen. Zavrnili smo ga. Sedaj pa izvolite glasujte o 5, 2, 3, 2, 52, 32. Izvolite glasujte zdaj, ja, prosim. Kaj pravite? Za glasovanje po delih smo prosili za 52, uh, eh, torej 5, 2, 3, 2 najprej o pomenu teh raziskav. Potem pa bi glasovali o tem, da bi razširili področje uporabe. ALS e meni, da bi bil to napačen signal, ki bi ga poslali. Že tako imamo dovolj težav, da preprečujemo komisijo, da sploh začne s to eh, raziskavo. Torej, eh, bi razširitev področja raziskave povzročila dodatne probleme. No, eh, opravičujem se. Dobro. Sprva glasujemo o prvem delu 5232. Izvolite. Vsi smo za konec glasovanja, torej predlog v prvem delu sprejem. Sedaj pa 5, 2, 3, 2, drugi del. Izvolite, glasujte. Torej glasujemo o drugem delu. Konec glasovanja, drugi del smo zavrnili. Pojdimo naprej na 5, 2, 3, 4. Izvolite, glasujte. 52, 34 predlog spremembe. Konec glasovanja zavrnjen. 5, 2, 2, 7. Izvolite, glasujte 52, 27. Izvolite. Konec glasovanja. Ja, konec glasovanja, rekel bi, aha, sprijeli smo ga. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe 52-24. Izvolite, glasujte zdaj posebne premije. Konec glasovanja. Zavrnjen. Ja, potem pa naprej. 5, 2, 7, 4, 52, 74 dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj glasujemo od 5, 2, 7, nič, 52, 70. Predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. konec glasovanja zavrnjeno. 52.31. Odpiram glasovanje 5.2.3.1. Glasujte zdaj. Tudi tega smo zavrnili. Ja, prav. Res smo ga zavrnili. 5230. E, 5230. Glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja zavrnjen. In pojdimo naprej na predlog spremembe številka. 5225, eh, 5225, izvolite, glasujte. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 5229, odpiram glasovanje, 5229, glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno, tudi to smo zavrnili. In sedaj gremo naprej. 5257, 5257, izvolite, glasujte. Konec glasovanja, sprijeto. In sedaj gremo na 5276. 5276 predlog spremembe. Glasujte, izvolite. Rekl bi, da smo ga sprejeli. Ja. Torej, konec glasovanja in predlog sprejet. Torej, sprejeli smo predlog spremembe 52-76. Sedaj pa 52-78. 5-2-7-8 dajem na glasovanje. Izvolite. 5, 2, 7, 8, konec glasovanja. Sprejet. Potem pa naprej na predlog spremembe številka 5, 2, 1, 3, 52, 13. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. 5277. Izvolite, glasujte. Ne? Gospod Tarabela je prosil za besedo. Izvoli, Mark. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot veste, da je v teh okoliščinah to nekoliko izjemno. Mogoče se boste smejali, pa nekateri ne bodo vedeli, zakaj. Z vašim dovoljenjem bi želel, eh, da glasujemo o ustnem predlogu spremembe govorim o nič eh, pet, nič eh, šest. Eh, gre za pilotni projekt. Gre za to, da bi se ustvarila mreža solidarnosti za preprečevanje težav Eh, v družini. Vemo, kaj se dogaja v Franciji, Nemčiji, Švici, torej v EU, ampak gre za to, da bi poleg tega oblikovali mrežo, ki bi eh, vključila tudi druge države, Polsko in Portugalsko, ampak da bi jo potem razširili tudi na vse države v EU, kajti eh, v. v skupnosti kmetovalcev postajajo, eh, postajajo stvari vedno težje. Francija, Belgija, Nemčija, eh, to, eh, štiri različne mreže obstajajo in 90 ljudi dela pri tem in vemo, ampak o tem se manj govori, ampak v kmetijstvu je veliko samomorov, ne toliko sicer kot v industriji, ampak vsekakor je to problematično in to kaže, da ljudje živijo v težkih razmerah. Torej, to, tu eh, je prišlo do, eh, v bistvu do eh, tega, da smo sedaj prišli do situacije, ko bi želeli predlagali, predlagali amadma za 340 tisoč več evrov za poljotni projekt. Če bi lahko ta ustni predlog spremembe izglasovali, sedaj se oblačam na vse skupine, tukaj gre za pomembno točko, eh, gre tam na gospod Delank, eh, pa gospod Silvestris je tam na levi tudi. Eh, on je tisti, ki se bo sedaj verjetno smehljal in ravno zato sem prej omenil prejšnje situacije, takrat, ko se nekaj izkaže za legitimno. Ne vem, če je pametno to ovirati, čeprav vem, da je to v nasprotju za postop kje, ampak zato se tudi opravičujem, vendar upam, da bomo lahko o tem glasovali. Grazie, onorevole Tarabella. Hvala lepa, poslanec Tarabella. Imamo tukaj predlog ustnega amandmaja. Vemo, kakšne so pravila. Če se vsi s tem strinjamo. Ja, takoj vam dal besedo tudi Delažu in Silvestresu. Če naj potrdimo uh, ustni amadma, potem se moramo vsi s tem strinjati in nihče ne sme biti proti. Dajem besedo uh, poslanki Delanš, pa pa Silvestris. Hvala lepa, gospod uh, eh, predsedojoči. Te programe zelo dobro poznam v času, ko uh, kmetijstvo doživlja zelo, zelo hude čase, je delo, ki ga upravljajo te organizacije, zelo dragoceno. Isto imamo tudi na nizozemskem, tam imamo telefonsko linijo oziroma številko, kamor lahko kmetje pokličajo, če so v težavah. In na ta način smo preprečili veliko samomorov ljudi, ki so se znašli v hudih težavah. E, gospod Tarabela, zato vem, kako pomembni so ti programi. Vendar pa smo tudi evropski parlamentarci. Zato ne bi bila zadovoljna, če bi morala glasovati kandidati za karkoli, kar bi omenjalo samo pet držav od 27. Mi smo odbor eh, za kmetijstvo in smo navajeni na tako delo, navajeni smo na eh, kompromise in na to, da ne izgubljamo preveč besed. Ampak naj povem, vašo idejo podpiram, ampak bodimo evropski. In formulirajmo to na tak način, da bo ta predlog spremembe veljal za vseh 27 držav, ne pa samo za pet ki je vejak. Hvala lepa in sedaj drugi poslanec, Silvestri, ste vi prosili za besedo, ne? Ne? Potem pa dajem še enkrat besedo gospodu Marku Tarabeli, da se odzove. No, eh, seveda se strijam s tem, kar je povedala Ester Delang. Eh, vedno to obstaja tudi na nizozemskem, to je mreža, ki obstaja v nekaterih državah, obstajajo take službe, ampak vemo, da te težave obstajajo tudi izven meja teh držav, v vseh državah in eh, da trpijo vsi, ki delajo kmetijstvo. Torej gre za prvi začetek takega omrežja, ki bi se pozneje razširilo, tako da bi bile vključene eh, druge države, kjer te službe mogoče že obstajajo eh, ali pa te službe še ne obstajajo in bi lahko potem uporabili tam izkušnje iz drugih držav. Torej, ne gre samo za to, da bi upoštevali tiste države, kjer so službe že vzpostavljene. Eh, kolegica Delang. Oh. Eh, Francozi vedno so, eh, ko govorijo francosko, zelo šarmantni, niso pa zelo jasni. Če bi črtali besede Francija, Nemčija, eh, Portugalska in eh, ostali dve, bi podprla to idejo in vsem smo evropejci. Če bojo pa te države ostale navedene neodvisno od vaše lepega francoskega uvoda, bom proti. Torej, če imena držav črtamo, potem to idejo lahko uporabimo za vseh 27 držav članic in s tem boste dobili tudi mojo podporo. Beh, eh, potrebbe essere. No, to bi bilo izvedljivo, če se strinjate z to sugestijo, tako da ne eh, izpostavimo te države, kjer tak sistem že obstaja, da jih ne naštejemo, ampak da enostavno eh, se eh, to jemlje, da lahko velja za vseh 27 držav članic. Če se strinjate s tvojim popravkom, potem bomo lahko vsi zadovoljni. Kaj praviš, te Mark? Ja, seveda, seveda, to bi bil prvi korak in pozdravljam uh, to, da se ni, uh, nihče ni izrekel proti temu uh, eh, načelo, ampak uh, ospeš, uh, izkušnje žene, ki obstajajo in lahko bi vzpostavili mrežo s tistimi, uh, no, ta francoski uh, šarm mo, mogoče bi govoril lahko nizozemsko tudi. No, ampak eh, mi ne bo šlo tako dobro, eh, zato bom nadaljeval v francoščini. Mislim, da je to dober korak naprej. To bi bila podlaga za projekt in vsi, ki bi želeli vstopiti v ta eh, projekt, bi lahko to naredili. Ne bomo zavračali švicarjev, recimo švicarji imajo tudi zanimive izkušnje na tem področju. Toliko. Mislim, da je to dober prvi korak v tej smeri. Dobro, z amadmajem delož, da izpustimo posamezne države, potem, če nihče temu ne nasprotuje, glasujmo o tem ustnem amadmaju oziroma predlogu spremembe. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Z uh, popravki smo ga sprejeli, ta predlog, ustni predlog spremembe. No, pa naprej. Glasujemo o amadmaju 5277. Predlog spremembe 5277. Glasujemo zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. 5222. Glasujemo o predlogu spremembe 5222. Konec glasovanja. Konec glasovanja, predlog smo sprejeli. 5, 2, 1, 2, 52, 12. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Tudi to smo sprejeli. In sedaj na koncu. 5, 2, nič, nič. Izvolite, glasujte. 5, 2, nič, nič. Konec glasovanja, predlog sprejet. In na koncu. Ja, ni končnega glasovanja, ker gre samo za en del in s tem bomo zaključili glasovanje. In vas spomnim, glede amandmaja oziroma predlogov sprememb na samo besedilo je rok za uložitev 5. september do 12. ure najlepše hvala vsem za sodelovanje. In sedaj pojdimo naprej na četrti. Točko, predlog eh, uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe sveta 1698-2005 glede nekaterih določb v zvezi z finančnim upravljanjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo. Drage kolegice in kolegi, glede na te eh, resne finančne težave določenih držav članic je komisija predlagala nek predlog, katere cilj je usmeriti evropska eh, sredstva eh, v programe za razvoj in ta predlog bo izveden že eh, sedaj, letos. Eh, ni eh, predlaganih dodatnih sredstev za leta 2011 in 2012 eh, za eh, programe pri programih pa ne bo prišlo do sprememb za leto 2012 in 2013. Skupaj z koordinatorji bomo danes eh, imenovali poročevalca za ta predlog in sedaj bi eh, prosil predstavnike komisije, pravzaprav jih tukaj ne vidim v dvorani. Pričakovali smo uh, eh, gospod uh, Dormiro, ki naj bi predstavila ta predlog. Aha, vidim, da je kolega Longo tukaj. Mislim, da uh, moji kolegi malo zamujajo, ampak uh, da bodo zelo k malu prišli, so že zelo blizu. Sam predlog uh, po sebi se mi zdi zelo jasen. Gre za. Um, sam duh tega predloga, po našem mnenju, tukaj samemu predlogu nimamo več veliko dodati in nimamo nobenih pripomb ali razlag. Dobro, hvala lepa, eh, gospod eh, eh, direktor. Mogoče smo nekoliko prehitro glasovali in zaradi tega predstavnikov komisijo še ni vemo, zakaj gre. Eh, razvoj podeželja in eh, posebna pomoč eh, državam, ki imajo resne težave in črpanje evropskih sredstev. Grčija, Portugalska in druge države so tukaj med prvimi. Mary McGuinness je prosila za besedo. Hvala lepa, predsednik posebej komisijo, da nam predstavi nekaj praktičnih primerov. Podobno, kaj je prej povedal Jane Nicholson, glede iztekanja informacij v svezi z prejšnjim dokumentom. Ta predlog je povzročil kar veliko razbure, namreč nekateri so menili, da, bo na voljo, da bodo na voljo dodatna sredstva. Meni pa se zdi, da tukaj ne bo dodatnih sredstev, Tukaj je zato prišlo do zmešnjave. Mislim, da mora komisija bolj jasno predstaviti, kakšne pozitivne učinke bo ta dokument prinesel za države članice, ki imajo težave s finančnimi sredstvi. Meni se zdi, da bo potrebno odpraviti nekatere ukrepe za razvoj podeželja v korist drugih ukrepov in tako bi prišli do povišenega zneska. Ampak ne vem točno, zakaj gre tukaj. Zato mislim, da bi komisija morala bolj jasno predstaviti, kakšne so praktične posledice tega predloga. Hvala. Grazie Marija. Hvala lepa. Kolegica, kot vidim, eh, direktor Longo je več kot pripravljen odgovoriti na vaše vprašanje. Ja, oprostite, še eno vprašanje, gospod Papa Stankos, Jorgos, izvolite. Eh, Hvala. Se strinjam, gospod Makines. Ja, dobiti moramo pisni okvir tega do česa bodo upravičene te države članice v času krize. Zato je prosil predstavnike komisije, da nam povedo, kakšna so njihova stališča, kakšen je njihov predlog, tako da bomo bolj natančno vedeli, zakaj tukaj sploh gre. Hvala. Hvala Tudi Spiro Zdanelis je prosil za um, besedo. Izvolite, kolega. Eh. Hvala, predsednik rad bi pozdravil predlog komisije. Zakaj? Obrali so precej dober pristop v tej težavni situaciji za nekatere države članice in pa za nekatere kmete v teh državah. Bi ga vprašal komisijo. Celotni proračun se je nasplošno znižal. Zanima me, ali glede na to komisija meni, da je pomembno tudi sprostiti določene kriterije. Sedaj se treba vprašati o tem, ali ne bi sprili madmaje um, k časovnici in pa k postopku. Sedaj še uh, kolega Jar. Eh, klik ta vošlak. Hvala lepa, predsednik. Predlog komisije se zdi predvsej logičen in spremljiv. Ampak problem pa je v tem, da pred seboj nimamo specifičnih določb. Imam kar nekaj vprašanj. Prvič, kdo bo opredelil, kateri kmeti so se znašli v težavni situaciji? Kako bi to sploh lahko opredelili? Ali je mogoče določiti kakšno matematično formulo, formulo za to? kako bi gotovili, za koga takšni novi pogoji veljajo in za koga ne. Prav tako me zanima, ali bi v to schemo vključili vse programe ali pa samo nekatere programe. In še tole. Če bom torej spremenili ta znesek iz evropskih sredstev, me zanima, ali bo to privedlo tudi v bolj pogosto preverjanje in pa v stroži nadzor porabe denarja. Hvala. Hvala lepa in sedaj kolegica Reimers, izvolite. Äh, Hvala lepa. Jaz se strinjam s gospodom Jarjem. Me pa zanima, kakšna bo logika te scheme. Torej, sem rečemo, da želimo več sredstev iz prevzema obveznosti, ampak obenem pa bi vendarle um, porabili več sredstev iz EU proračuna. To pa gotovo res. Torej, iz kje bi dobili ta dodatna sredstva? Ne vem, ali imamo kaj manevrska prostora za vrčevanje. Ne vem, ali je nekje nek denar, ki ga nišče ni uporabil. Mislim, da ga ne bomo dobili kar iz neba. Hvala. Aldo Longo, Hvala lepa. Uh, dajem besedo. Uh, direktorju, ki nam bo to tako razložil. Najlepša hvala poskušal bom, kolikor po najboljših močeh poznam to tematiko, um, govoriti na mesto gospe Dormino, ki bo kmalo prišla. Ta predlog v bistvu omogoča nekaterim državam članicam, eh, še zlasti petim državam članicam, da povečajo odstotek sofinanciranja programov za razvoj podeželja, ki se eh, financirajo iz EKSRP. Ta odstotek, ta delež se lahko poveča do 95 odstotkov v konvergenčnih eh, regijah. V egejskih, na egejskih uh, otokih do uh, in do 85 odstotkov v drugih območjih. Kaj to v praksi pomeni? To pomeni, da e, splošni obseg e, denarnih skupnostnih sredstev ostane enak, torej sredstva ostanejo taka, kot so bila dodeljena programom že na začetku. Ampak ta e, odstotek nacionalnega sofinanciranja se lahko zmanjša tako, da se tem državam, tem območjem, Eh, da možnost, eh, da eh, se razbremenijo v smislu javnih financ. Torej, zahtevalo se bo manjše sofinanciranje za strani držav. Naš predlog je tak, da se skupni znesek sredstev um, skupnosti ne spremeni, zmanjša pa se znesek, ki se zahteva od držav članic. To je ena od glavnih um, sprememb v tem predlogu. Potem bi želel uh, razložiti uh, še nekaj glede na zastavljena vprašanja. doktorica Marino bo lahko uh, več povedala o samih obveznostih in kmalo se nam bo, upam, pridružila. Uh, gre pa za to, da moramo ugotoviti, uh, kakšen naj bi bil splošni vpliv na gospodarstva držav. Trenutno tega ne moremo oceniti in zaradi tega bo najverjetneje eh, treba eh, razmišljati o eh, splošnih koristih tega predloga, pri tem pa ne moremo to kvantitativno točno določiti. Sedaj pa dajem besedo kolegici, ki bo bolj natančno obrazložila Eh, sam predlog. Najlepša hvala, ravno kar se nam je pridružila. Eh, hvala, eh, dr. Longor, gospa Marino je tudi že prišla. Bi pa dal besedo še kolegici Megines in potem kolegi Remersu. Izvoli. Hvala lepa. Morda je problem v tem, da smo ravno kar preživeli poletne počitnice, malce počasneje mi gre danes. Ampak mora biti jasnejše država članica lahko da prednost določenim projektom. In sredstva se dodeli manjšemu številu projektov. In potem v bistvu celotna sredstva ostane na enaki ravni. Ni mi čisto jasno, kako bo s tem, morda me lahko znači za neumno. Lahko, ampak ne razumem te scheme mislim, da se še marsikdo strinja s tem. No, morda smo um, izpustili kakšno razlago, ki, ki je zapisana. Ne vem, praktično gledam, zanima, kako je s tem. Država članica primer, lahko vpraša, ali gre za drugačno prioritiziranje teh projektov, ali pa za nekatere države članice obstajajo ustrezni argumenti, da bi to schemo lahko uvedli, z določen druge pa ne. Zakaj? Hvala. Hvala, kolegica Reimers in potem Luis. Hvala lepa. No, še vedno me zanima isto točka. Torej imate enak znesek, enako sredstvo, delež držav članic pa se zmanjša. To pomeni, da imate potem manj projektov iz tega sledi. Kako je s tem? Prav tako bi predlagala, da bi morda dobro imeti manj projektov, kot pa preveč projektov. Morda bi nas lahko vestili o tem, um, kakšni so argumenti, pa kakšna logika za te predloge. Hvala, Luis. Eh, Kapula sem to. Zvoli. Surprijendidu ko v eh, faktu, da solidaridad evropeje. Hvala lepa. Zelo presenečen sem, predsednik. Nekateri kolegi ne razumejo koncepta evropske solidarnosti, očitno. Naj poskušam razložiti. Naprimer, neka država članica ima težave s proračunom, tam je težko privrčevati zneske za izobraževanje, socialno varnost in drugo. Sveda, ko bo treba začeti z vrčevanjem, pa vendar obstane kateri sektori, kjer ne moramo dopustiti znižan. In naprimer kmetijstvo je že sektor, kjer ne bi smeli vrčevati. Nekaterih programov se pač potem ne bi dalo izvajati. Tukaj predvsem želimo samo povečati delež skupnosti v nacionalnih okvirih, tako da bodo nacionalni zneski nekoliko manjši zaradi višjih sredstev EU. Ampak to pa ne pomeni, da bi morali povečati um, sredstva za Evropsko unijo stvar je samo v tem, da se lahko države članice prijavijo k nekaterim programom iz razvoja podeželja. Zato res prosim države članice, da podprejo ta program. Upamo, da se nobena država ne bo znašla v situaciji, ko bi morali zahtevati takšna sredstva. Nekatere države so se že znašle v tem položaju. Že predvsem torej se kot tudi zato, da bi zmanjšali Eh, nacionalni eh, znesek in pa da bi vse države lahko uporabljale ta program. Hvala. Hvala lepa in sedaj dajem besedo gospe Marino. Hvala lepa, predsednik. Se vračujem za zamudo. Mislili smo, da se, da se bo ta razprava začela nekoliko poznaje, kot se je. Torej, naj se kar lotim te teme. Rad bi tudi govorila vprašanje gospoda Remesta, kaj vprašanje, da ostanem pa gospe Gines. Ja, res je. Ne bomo poviševali zneska v proračunu. Bo prišlo do znižanja v okviru nacionalnega sofinanciranja programa. To pomeni naslednje. Imeli bomo manj projektov, res je, ampak države članice, ki sedaj ne morejo sofinancirati določnega projekta, pa bodo lahko vendarle nadaljevali z programom za razvoj podeželja, naprimer. Ne bodo um, izgubili sredstev iz zadnjih dveh obdobij. S tem programom bodo torej pomagali k višji rasti posamezne države. Pa še dvoje bi dodala glede te točke. Prvič, država članica lahko zniža nacionalno sofinanciranje, ni pa to nujno, to je samo možnost, ne pa obveznost. Država članica se bo sama odločila, ali bo uporabila to možnost ali ne. In drugo, predvidevamo, da bo to vplivalo na projekte, ki bi jih sofinancirali v obdobju 2014-2015. In nov program za razvoj podeželja bo v tem času že deloval, vsaj tako predvidevamo. Torej, tisto, kar bi izgubili pri posameznem projektu, bi lahko na drugi strani nadomestili v novem programu za razvoj podeželja. Torej bi na koncu se izravnali za Grčijo, Portugalsko, Irsko, Latvijo in Romunijo. Um, je to možnost, ni pa to obveznost za nikogar, kot rečeno. Uh, gospod predsednik. Eh, povejte, kaj želite, da nadaljujem s predstavitvijo ali pa da odgovorim še nekakšno vprašanje. Ne, to, kar ste povedali, je bilo verjetno dovolj in vsem jasno. Ne gre za uh, povečanje proračuna, gre samo za to, da. Uh, Države, ki imajo finančne težave, se eh, lahko odločijo, da bodo določenim projektom namenjale manj lastnih sredstev. Eh, torej, eh, pe, de, ni več obveznosti po 50-odstotnem sofinanciranju strani držav članic. Uh, kolegica Jar je prosil, kolega je prosil za besedo. Eh. Hvala. Se pričujem, ampak nisem dobil odgovora na svoje vprašanje. Namreč, kdo bo sprejel odločitev o tem, da je prišlo do izredne situacije? Kdo bo organ za odločanje, eh, kakšen bo proces odločanja, kakšna matematična formula? ali kaj drugega. Torej, kdaj bo lahko država članica eh, se sklicovala na to določbo? Ja. Gospa Marino, um, gospod Jari zastavil isto vprašanje, še predno niste prišli. Kdo je namreč tisti, ki je naredil seznam in po katerih kriterijih je ta seznam uh, bil postavljen, uh, se lahko, pri katerih državah se to lahko povečuje oziroma zmanjšuje? Nam lahko o tem poveste kaj več? Hvala. No, seznama se ne da podaljševati, kajti ta določba je predvidena samo za tiste države članice, ki trenutno prejmajo podporo iz Evropskega mehanizma za podporo. Tih mehanizmov je sicer več, imamo tudi Evropski mehanizem za stabilnost. potem srednjeročna finančna pomoč, potem pomoč za plačilno bilanco in prej smo imeli še um, Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo. Torej samo tiste države, ki prejemajo podporo iz teh mehanizmov, lahko dobijo tudi pravico do višjega sofinanciranja. To je to. Pa še tole bi dodala. država članica se odloči, ali bo uporabila ta mehanizem ali ne. Če želi ta mehanizem, bo morala torej predstaviti tudi argumente za spremembo eh, programa za razvoj podeželja. In potem bomo poskušali zagotoviti to, da ta predlog ne bi ogrozil celotne strategije in pa ciljev iz tega. Ta predlog torej ne sme spreminjati ravnotežja, ki je bilo doseženo v trenutnem razvoju, v trenutnem programu za razvoj podeželja. Seveda bomo z veseljem začeli razprave z državnimi članicami čim prej. Hvala. Bene, ringraziamo la dottoressa Marino, ma c'è una... Hvala lepa, gospa Marino. Eh, še nekdo se je javil k besedi, kolega Hashwood. Hvala lepa, predsednik dvoj bi omenil oboje glede finančnega upravljanja programa. Bi komisija lahko pokomentirala naslednje. Ne glede na to, kaj bo umeščeno v oceno učinka glede tega predloga, me zanima, ali sploh nameravate um, opraviti oceno učinka. In pa še drugo, številne države so tukaj naštete in številne države v bistvu so pogosto prile pridržke od računskega sodišča glede uh, upravljanja kmetijskih proračunskih sredstev. Ali imamo kakšno jamstvo, da bo tukaj nadzor strožji glede tega, kako se sredstva iz kmetijskega proračuna v teh državah sploh uporabljajo? Hvala. No pa podajmo to vprašanje gospe Marino. No... Hvala. Ne, zaenkrat še ni bila upravna poglobljena ocena učinka o teh ukrepih kot veste, je Evropski svet pozdravil te ukrepe, tudi predsednik Barozo je podprl te ukrepe. Te ukrepe je treba začeti čimprej nujno izvajati, glede na to, da se nekatere države soočajo še posebno hudimi proračunskimi težavami in vrčevanjem. Toliko glede ocene učinka. In potem še strožji nadzor oziroma kontrola, seveda ne želimo oslabiti sistema nadzora, ravno obratno. Ta delež sofinanciranja EU bi se povišal, ampak to pa ne pomeni, da bi se nadzor oslabil oziroma da bi bilo finančno upravljanje slabše kot prej. Ravno obratno, kvečemu boljše. Credo che abbiamo soddisfatto tutte le curiosità. Mislim da smo odgovorili na sva vprašanja in lahko gremo na naslednjo točko dnevnega reda, če ni nekih drugih vprašanj. In sicer naslednja točka je, da imamo naslednjo sejo 19. septembra. Eh, čez 10 minut pa bomo imeli sestank koordinatorjev. Torej, pauza 10 minut. Vsem hvala za udeležbo in vidimo se naslednjič.